skupne parlamentarne oziroma se opravičujem izjavo podpredsednice komisije in visoke predstavnice unije o prednji konferenci pogodbe in spogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala za to priložnost. Namreč to je zadeva, ki se mi zdi izjemno pomembna. Konferenca bo potekala eh, v New Yorku od eh, 27. Do se, eh, aprila do 27. maja leta 2015. Tu gre za zelo pomembne zadeve in kot eh, veste, sem bila že oktobra tukaj v tem parlamentu, ko smo spregovorili o teh zadevah že med mojo predstavitvijo in nova konferenca bo pomemben dogodek, ki se ga bom sama odležila že od vsega začetka. Če se ne motim, je parlament tudi že o tem razpravljal, že leta 2010 je sprejel rezolucijo eh, v zvezi z oblikovanjem stališča Evropske unije mislim, da bo zelo dobro, da nadaljujemo s temi prizadevanji, da nadaljujemo trajno s tem eh, dialogom in da ohranjamo skupno evropsko stališče, ki vključuje seveda tudi mnenje tega Evropskega parlamenta. Rada bi se vam pa tudi zahvalila eh, za to, da smo bili povabljeni na sestanke ustreznih eh, odborov tega parlamenta kot veste, gre tukaj za nekaj različnih stališč eh, glede izvajanja akcijskega načrta iz leta 2010. Ta različna stališča je vedno težje uskladiti, vem pa, da je treba o teh zadevah razmišljati znotraj določenega konteksta. Tu gre za nekaj uh, Eh, zadev, ki so še od začetka eh, odprta vprašanja te konference, gre za pogajanja z Iranom, naprimer Evropska eh, unija deluje tudi v smislu rezolucije varnostnega sveta in pomaga pri iskanju miroljubne rešitve. Še nadalje smo prepričani, da je to možno, da je možno doseči dogovor, ki bo v prid vsem upletenim. Eh, prav tako pa je pomembno zavedati se, da ima ta konferenca tudi pomembno navezo eh, situacijo na bližnjem vzhodu in to se konkretno navezuje tudi na vsa prizadevanja, ki izhajajo iz akcijskega načrta iz leta 2010. Upam, da bodo vsa naša prizadevanja vodila k uspehu te konference. V zvezi s to konferenco je potekala zelo živahna razprava, tudi zunaj uradnih sestankov, eh, pogodbenic. Bilo je zelo veliko širokih mednarodnih razprav, tudi na Dunaju je Avstrija nedavno organizirala tako razpravo, eh, nekateri so namreč za ostrejše rešitve, za prepoved, eh, drugi bi radi videli postopen pristop, ampak to je, kot rečeno, trajna razprava. Eh, imamo veliko različnih stališč, tudi znotraj Evropske unije, kot vemo, imajo države članice različne izkušnje, različno zgodovino. Eh, lahko pa menim, da smo na zadnji konferenci v Eh, Londonu slišali opogumljajoče izjave petih ključnih držav o tem, da si bodo prizadevali za neoboroženo, jedrsko neoboroženo stanje. Kot vemo, smo še vedno v procesu izoblikovanja formalnega stališča za konferenco. Smo pa zato, da se pogodba sama ukrepi, pripravljamo se skupaj z vsemi državami članicami, kot rečeno, delamo na skupnem stališču za konferenco in če tudi je mešanica stališč držav članic zelo uh, različno in uh, vseeno upam, da bomo dosegli skupno stališče, se smo ga doslej še vedno uspeli imeti. Osebno sem tudi prepričana v to, kar je sicer tudi Evropsko stališče, stališče Evropske unije, da je pogodba o neširjenju jedrskega orožja ključni temelj za delovanje v smislu jedrske razorožitve v svetovnem merilu in uporabo jedrske energije v miroljubne namene. Uh, Hočemo pa imeti ne le pogodbo, temveč tudi njeno učinkovito izvajanje. Prepričana sem, da bomo morali še nadalje podpirati obsežnejše in tudi natančnejše izvajanje vseh doslej sprejetih ukrepov. Naš akcijski načrt iz leta 2010 pa je še vedno osnova za naše prihodnje delovanje tudi na tej konferenci. Upam, da se bodo vse pogodbenice držale svojih zavez in da si bodo prizadevale v tem, da bo konferenca poiskala skupno videnje naprejšnjega delovanja. Naj se lotim na kratko podrobnosti stališča Evropske unije v tej fazi izoblikovanja v zvezi z osnovnim svarilom, da stališče kot rečeno še ni uradno. Glede razorožitve. Tu moramo ponovno potrditi naše prepričanje in zavezo, da si prizadevamo za jedrsko razorožitev v skladu s šestim členom pogodbe o neširjanju jedrskega orožja, da hočemo na splošno znižanje obstoječe, obstoječih zalog jedrskega orožja ter proizvodnjo novega. Eh, prav tako je treba upoštevati odgovornost eh, posameznih držav, ki imajo v lasti največje arsenal jedrskega orožja, še zlasti je zelo pomembna vloga Združenih držav Amerike in Ruske federacije. Treba jih je pravno spomniti, da so njihova prizadevanja tukaj eh, ključnega pomena. V tem vzdušju upam, da nam bo uspelo, čeprav bo naloga veliki ziv pozdravljamo in eh, podpiramo vse konference, ki so bile organizirane na to temo, še zlasti tiste od leta 2010 naprej. Razpravljali bomo tudi o poročilih, o dosedanjem delovanju, ostajamo pa zvesti svojim zavezam in eh, tudi podpiramo nadaljevanje večstranskih dogovorov in pogajanj in uh, konference, ki se organizirajo na tem področju. Delovni program je sicer nekoliko zastav, kar je zaskrbljujoče, vendar upam, da to ni trajno stanje. Eh, menim pa, da bo treba pozvati še enkrat eh, k hitremu, hitremu zaključku pogajanj o prepovedi jedrskega orožja in drugega orožja za množično uničevanje. Še ena pomembna zadeva, ki bi jo rada izpostavila, eh, kjer sem tudi sama vedno aktivno eh, delovala. To so tudi drugi mednarodni sporazumi, za razorožitev in eh, neširjanje jedrskega orožja. To so tudi med moje prioritetne naloge, ki niso le moje, temveč so tudi med prednostnimi nalogami Evropske unije. To namramo doseči ne le z diplomatskim delovanjem, temveč tudi s finančnimi prispevki. Eh, organizacije CTBT prispevamo. Eh, bistvena sredstva že od leta 2006 in eh, želim se zahvaliti temu parlamentu, da je to tudi omogočil. Ob povedanem naj povem, da sem še nadalje osebno zavezana in eh, si prizadevam za dialog eh, med državami, ki so ključnega pomena za izvajanje tega sporazuma. Uh, Kar se proliferation challenges these are very evident to us kar se tiče ne širjenja eh, pa se je potrebno tega eh, lotiti odločno in tu bi poudarila eh, osrednjo, osrednjo odgovornost Varnostnega sveta OZN. Tu ne bi omenjala posameznih primerov, vendar bi se lahko na to še povrnili kasneje, če boste to omenjali v vaših prispevkih. Kar zadeva miroljubno eh, uporabo jedrske energije, tu gre za pravico vseh pogodbenic za eh, uporabo v namene eh, raziskav in podobno. In uh, ob koncu, in uh, vendarle uh, želim omeniti tudi jedrsko varnost, ne na zadnje. E, tu je prav gotovo proces uh, ključnega uh, pomena in odvijena tega na vrhu. In sicer da bi zmanjšali grožnje jedrskega terorizma in da se zagotovi varnost najobčutljivejšega jedrskega materijala. In eh, želimo podpreti ulogo, ki jo igra eh, Evropska jedrska eh, agencija. Pot tu so bila tudi zelo pomembna sredstva, 40 milijonov evrov eh, po letu 2004 in izražam hvaležnost eh, tudi za to, da je parlament te, ta finančna prizadevanja podprl. Hvala lepa, podpredsednica eh, Mogherini. Eh, sedaj odpiram razpravo. Eh, začeli bomo s predstavniki političnih skupin in sicer bomo začeli z ELS-om. Eh, gospod Galer, dve minuti. Hvala lepa, visoka predstavnica, za vašo izjavo. Mislim, da smo pri tej temi dosegli široko soglasje. Pomembno je, da to konferenco kot evropejci enotno podpremo, tudi pri tej temi namreč velja, da smo enotni močni. Upajmo, da bomo v pogajanjih z Iranom prišli do dogovora. Podpiramo vaša prizadevanja skupine 3 plus 3. Če bomo na tem področju prišli do rezultata, do dogovora z državo, bo to zelo pomembno za celoten postopek neširjenja jedrskega orožja. Še vedno pa me skrbi Severna Koreja. Tudi jedrski, prepoved jedrskih poskusov tega Severna Koreja ne upošteva. In zato je pomembno, da smo v tesnih stikov, stikih še posebno s Kitajsko, da bomo zajezili te poskuse Pjongjanga. Bojim pa se, da smo na eni točki ustvarjanja spodbud doživeli zelo slab primer, primer Rusije in Ukrajine, kajti budim peštanski dogovor leta 1994 je da zapisal, da se bo Ukrajina odrekla jedrskemu orožju, vele sile, Rusija, ZDA in Velika Britanija pa so zato jamčile za njene meje. Tako kot se sedaj Rusija obnaša, pa to seveda ni vzpodbuda za državo, da se odreče jedrskemu orožju. Ravno nasprotno, to ima sedaj učinek, da države razmišljajo, ali ne bi bilo morda bolje se še bolj oborožiti z jedrskim orožjem. To ne more biti v našem interesu in zato moramo upati, da bo Rusija se vrnila na pot miru v Evropi. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. V imenu SND, gospa Ana Gomez, izvolite. Hvala lepa. Spet se spominjamo dogodkov, v Nagasakiju. Vendar pa število držav z jedrskim orožjem še vedno narašča. Potrebno se je zauzeti za to, da bo pogodba o neširjenju jedrskega orožja omogočila to, da se odrečemo jedrskemu orožju globalno gledano. To je zelo pomembno. Sedaj že imamo strateški spor v Evropi in jedrska vojna se zdi nevarno blizu. jedrska sila Rusija ne spoštuje Budimpeštanskega dogovora. Pomisliti pa moramo tudi na Afriko in bližnji vzhod, kjer so dejavne različne sile. Jedrsko orožje naj bi imelo zastrašalni učinek, pa ni samo tako. Potrebno se je še bolj zavzeti za neširjenje jedrskega orožja. Tudi Indija in Pakistan morata podpisati sporozum o neširjenju jedrskega orožja in seveda tudi Severna Koreja. Mednarodna agencija IEAA mora dobiti večje pristojnosti. Dokler imamo toliko jedrskih sil, seveda razmere niso dobre. Potrebno je zagotoviti napredek in boljši mednarodni nazor, še prav posebno v Pakistanu, Iranu in Izraelu, da bi pogodba o neširjenju jedrskega orožja postala veljavna, je pomembno, da stopijo v veljavo še nekatere druge pogodbe, kot je dejala visoka predstavnica. Potrebno pa je tudi zagotoviti nadaljevanje postopka neširjenja, neširjenja jedrskega orožja in stopiti v dialog z nekaterimi državami. Evropska unija mora storiti vse, da bo dosegla napredek na tem področju. Ta pogodba mora biti instrument za to, da dobimo obvezojoče zaveze. To pomeni, da moramo biti učinkoviti. E hvala lepa v imenu ekr er, gospod džambaski eno minuto hvala lepa predsedujoči spoštovani kolegi spoštovana komisarka. vaša žilavost eh, in pa prisotnost tukaj eh, na eh, plenarnem zasedanju še en dan več name, sta name naredila velik vtis. In tu imamo ta, to pogodbo o neširjenju jedrskega orožja, vendar se moramo osredotočiti tudi na grožnje s strani islamske države in eh, eh, zlasti ob upoštevanju dejstva, da eh, sicer to orožje tudi lahko zaide v neprave roke. To je velika grožnja ne le za človeštvo, temveč tudi za nacionalno varnost. To lahko ogroža varnost v državah, zato je potrebno poskrbeti za varnost, za lok tega orožja. Hkrati pa moramo eh, še naprej spodbujati miroljubno izkoriščanje jedrske tehnologije, eh, kajti to je po mojem mišljenju najčistejša tehnologija. Hvala lepa. Eh, hvala v imenu GUE. Gospa Ljuzing. Hvala lepa. Sprašujem se, zakaj danes samo razpravljamo o tem, ne pa tudi sprejemamo resolucije na to zelo pomembno temo pregledne konference pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Ta pogodba je bila posledica odvrženja bomb na Hirošimo in Nagasaki. Grožnja z jedrskim orožjem ne sme biti več politično orožje. Vendar pa tudi še 20 let po koncu hladne vojne je na zemlji še vedno veliko jedrskega orožja. Vojna v Ukrajini ne sme biti povod za to, da postanejo razmere še slabše. Ravno obratno, ugotoviti moramo, kakšno vlogo lahko in mora odigrati Evropska unija in tudi kakšno vlogo si želi odigrati. Seveda imamo hardlinere na vseh straneh. V zadnjih tednih pa so Kitajska, Velika Britanija, Rusija, ZDA in Francija, pet veresil, podale skupno izjavo, ki kažejo voljo jedrski razorožitvi. Vendar pa ne samo v Evropskem parlamentu se zdi, da zato ni interesa, tudi tisk komaj kaj poroča o tem, čeprav ravno takšne konference v tem času predstavljajo možnost zagotovitve miru in verodostojnosti za mir po vsem svetu. Potrebujemo več razuma in potrebujemo politiko sproščene napetosti. Jedrsko orožje ogroža življenje vseh, konec koncev. Hvala lepa. Eh, gospod Sebaljos, eno minuto in pol. Ja, ja, hvala, hvala predsedujoči. Pozdravljam eh, dejstvo, eh, da da se je komisija zauzela za to vprašanje in eh, razumem tudi, da želite s parlamentom glede tega ima, imeti eh, široko sodelovanje, eh, kot je povedala tudi gospa Ljuzink. In pri tem mora parlament prekiniti s prakso iz preteklosti. E, zato vas pozivam, da podprete skupno resolucijo, zlasti tiste skupine, ki tega še niso storile. E, kot je povedal gospod Galer, v glavnem e, soglašamo, torej zakaj bi se tega bali, bali in potrebno je podpreti to delo in menimo, da je pogodba o neširjenju jedrska orožja izjemno pomembna. To se ne sme razvodeneti in eh, v našem eh, odboru smo organizirali javno predstavitev, eh, koliko razumemo, pravzaprav razmere niso ravno obliščeče. Zdi se celo, da eh, so upleteni eh, partnerji v NPT prišli na konferenco in rekli, da akcijskega načrta, ki je bil sprejet leta 2010, ne bodo eh, uresničevali oziroma izvajali. Kar zadeva države članice, ne mislim, da želijo povsem prekiniti to pogodbo, smo pa na križišču, kajti varnostna situacija se je zelo dramatično spremenila, tako na jugu um, kot tudi na zahodu. Zato moramo poskrbeti za to, da ne bo na tem področju vladala jedrska anarhija. In zato vas prosim, eh, spoštovana gospa eh, visoka predstavnica, eh, da se to upošteva in vas hkrati tudi pozivam, da poveste, kakšni ukrepi so potrebni, da bi okrepili to pogodbo, ne pa razvodili zanili. Hvala. V imenu FDD-ja, gospod Hukem, eno minuto. Od podpisa pogodbe o neširjenju jedrskega orožja je bilo narejenega eh, veliko, eh, eh, veliko dela, zlasti pri odpravi jedrskih arzenalov naprimer v Združenem eh, kraljestvu. Eh, vendar pa eh, je, so razmere sedaj še slabše. In nedavne razmere tudi v, na Bližnem vzhodu so pokazale, kako hitro se lahko varnost zlomi oziroma je oslabljena. In uh, Zato je bistvenega pomena, da eh, ravni eh, tega jedrskega orožja in njegovega neširjanja ostanejo v državnih rokah. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, gospod Frozulika, eno minuto in pol. Predsedujoči, gospa visoka, visoka predstavnica glede na to, da ni napredka na področju eh, nadzora, kažejo na to, da je potrebno, potrebna nova konferenca o NPT-ju. In eh, nedavni element eh, pa nam omogoča, da lahko omejimo občutljive jedrneske aktivnosti in sicer po nastopu nove iranske vlade. In mislim, da je potrebno, da, eh, eh, da pride do sporazuma, da se dela na tem naprej in da pride do eh, sporazuma in eh, tak eh, sporazum, eh, ki bo preveden v mednarodne standarde, je nekaj, kar je potrebno. Kajti nepreglednost oziroma večja transparenca so bistven del strategije. Sedaj pa slaba plat. Naj opozorim visoko predstavnico, da je protokol iz Budimpešte iz leta 1994, ki je vodil to, da je Ukrajina prepustila um, jedrsko uh, orožje, kar pa lahko spodkoplje proces neširjenja. Eh, Kaj ti karanten, varnostnih karanten se ne spoštuje. Sicer pa najlepša hvala za vaše sodelovanje. Hvala, gospod Jurek. Eno minuto. Tak, jak musimo. Hvala. Boriti se moramo proti širjenju jedrskega orožja na eni strani, na drugi strani pa uh, je, se je potrebno zoperstaviti državam, ki uh, pogosto posegajo po grožnjah za uporabo jedrskega orožja. In Rusija, na primer, s svojo vojaško doktrino, govori o tem, da lahko posežejo po tem orožju eh, proti drugim državam v primeru vojne. Zato eh, pričakujem od vas, da boste ostro kritizirali eh, take poglede. Kaj ti to pomeni, to so grožnje, grožnje za jedrskim orožjem proti evropskim državam v takem primeru zahtevajo, da zauzememo jasno stališče in da dosežemo, eh, da se to ne bo eh, eh, zgodilo. In pozivam vas, da spremete in predstavite tako pobudo. Gospod Kastaldo, eno minuto. NPT, CTB. NPT in uh, drugo pre, zelo veliko število evropejcev, ki se ne razumejo na te kratice, ki ne, ne vedo, zakaj eh, gre. Eh, tu eh, je stremljenje teh pogodb, namen teh pogodb, Eh, kršijo pa jih države, ki spadajo med eh, eh, najbolj učinkovite, ko se zoprstavljajo varnostnemu svetu. Pakistan, naprimer. In nobena izmed teh ni izločila jedrskega orožja iz svoje doktrine. In eh, to je bilo leta 2013, nedavno tega tudi eh, na Dunaju. In eh, kot je visoka predstavnica poprej povedala, potrebno se je usmeriti v, k temu cilju, ki je bil izpostavljen, kaj ti vemo, kakšen geopolitičen konflikt sedaj poteka v Ukrajini. Potrebujemo pravno zavezujoč instrument, In eh, zato bi pozdravil rešitev s strani parlamenta. Eh, Maršalovi otoki, njih lahko vprašate, kaj to pomeni in kako pomembno je, da se te eh, preizkuse povsem prepove. In pozivamo, da to spoštujejo tudi ZDA. Gospod Kofot, eno minuto in eh, glede te izjave o neširjanju. Eh, to eh, za mnoge moje generacije ali mlajše se zdi, kot da gre za problem, ki je problem preteklosti, naprimer tudi hladna vojna in tako dalje. Vendar pa so napetosti med državami, ki imajo jedrsko orožje, zelo velike. Tu, je, tu so razmere v Ukrajini in in eh, zahod, zahod in vzhod, eh, ki so eh, spet sredi takega konflikta. In zato je potrebno zahtevati, da, da, je, da ni širitve jedrskega orožja, da se zazemamo proti širjenju tega orožja. Potrebno je zagotoviti tudi spoštovanje obstoječih pogodb in zagotoviti, da okvir MPT-ja ne bo postal še en forum za konflikt. Zato je potrebno jasno povedati v eh, imenu EU, da obstoječe napetosti med Rusijo in EU ne smejo preprečevati izvajanja že sprejetih ciljev neširjenja. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Balčitis, minuta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 Eh, že sedaj eh, vidimo, da tu ne bo eh, enostavnega razpleta in naprimer stvari so težavne z Severno Korejo, ki je nepredvidljiva. In trenutno tudi vstopamo v novo etapo. Govorimo o ukrajinski krizi in o stališču Rusije. pogodba eh, o neširjenju jedrskega orožja je eh, nastala v času hladne vojne eh, in eh, upamo lahko, da bodo naša prizadevanja za zagotovitev stabilnosti pripeljalo do rezultata. Benifej, minuta. Predsedujoči, kolegice in kolegi, visoka predstavnica. Glede na pregledno konferenco NPT je škoda, da ne bomo pripravili resolucije in bi tako končali s politiko in smo tako končali s prakso z prejšnjih let. Imeli smo že dve resolucije 2005 in 2010. Škoda, v teh ključnih časih napetih pogajanj Rusije in Ukrajine in v ključnih trenutkih za razpravo z Iranom glede jedrskega orožja bi bilo to potrebno. Pred Eh, navzočnost visoke predstavnice je pomembna, vendar pa potrebujemo tudi politično podporo parlamenta. Ne razmišljamo dolgoročno, gre tudi za dejansko vsebino MPT-ja. Seveda ima to tudi jasen vpliv na zonanje odnose Evropske unije. Zato mislim, da moramo nadaljevati z našim delom, iskati moramo nove poti k dosegi cilja tudi na konferenci lani decembra, ko smo dosegli to, da je 44 držav podpisalo nove ukrepe. To je priložnost za novo različico MPT. Hvala lepa. Sedaj pa postopek HDI, pritegnite pozornost predsedujočega. Ne, ne fakulta zelo pozorno spremljam delo civilne družbe in zato pristojne organe poprošam, da naj upoštevajo rastoče pomisleke teh organizacij, kar se tiče MPT in grožnje človeškim življenjem, kar se tiče obstoja jedrskega orožja. Skupaj s političnimi predstavniki več kot 160 držav sem bila na konferenci, ki jo je gostila avstrijska vlada, da bi se pogovorili o humanitarnih posledicah jedrskega orožja. Predtem smo imeli tudi forum civilne družbe. Pomisleki civilne družbe in ljudi, ki jih predstavljajo, morajo biti vzeti v ozir, kar se tiče neširjenja jedrskega orožja in potem potencijalne prepovedi. Hvala lepa, da ste se držali časa. Sedaj pa Jakovčič. Hvala kolegicam in kolegom, ki so vse čas govorili tukaj o tem, kako potrebujemo rezolucijo. Mislim, da je ta Evropski parlament tudi v tej temi pokazal, da razmišlja enotno, da se zavedamo, nevarnosti jedrskega orožja in oboroževanja, ne le zato, ker menimo, da bi določene države to morda lahko izkoristile v boju proti demokraciji ali proti vsemu tistemu, za čemer stojimo, ampak ker bi to lahko postavilo pod vprašanje prihodnost celega sveta. No, ampak zakaj potrebujemo resolucijo, še zlasti po vseh teh načeljih, ki jih je omenila gospa Morgerini, torej razorožitev, zmanjšanje zalog, učinkovito in dejansko zmanjšanje zalog. Ampak, če ne moremo doseči vsega naenkrat, potem vsaj nekaj prepovejmo. Prepovejmo jedrske preizkuse. Vsaj to smo dolžni temu planetu in na ta način zaključimo konferenco. Ferreira. Hvala lepa, gospod Ferreira, minuta. Obrigad, Hvala lepa, predsedojoči jedrska razorožitev na globalni ravni je nujno potrebna. Zelo pomembno je, da okrepimo pogodbo o neširjenju orožja in da razširimo ratifikacijo. Nevarnosti, ki so pred nami, so očitne. V duhu pogodbe moramo preprečiti nadaljne širjenje jedrskega orožja. Države NATO so konvencionalno močne, kar se tiče jedrskega orožja. Ne želijo se temu odreči. Prav tako imamo na Bližnem shodu in v Aziji jedrsko orožje. In tudi to je nevarno. Potem pa imamo tudi jedrsko doktrino Obame, ki jo vedno znova izpostavlja. Imamo dvojna merila. Ne obravnavamo NPT-ja na pravi način. Ogroža se globalni mir. Izrael je v nasprotju z Iranom nepodpisnik pogodbe. In to so udeležbo Evropske unije, to moram povedati. In to je obžalovanja vredno. Skupin, največji skupini socialisti in ELS sta nam odrekli možnost prijete resolucije o MPT. Hvala lepa. Il dibattito, la parola. Hvala lepa. Tako zaključili smo razpravo postopka HDI. A ne, še gospod Korao, prosim, še gospod Korao. Grazie, presidente. Mai pensavo che me vada... Hvala lepa, predsedujoči. No, mislil sem, da ste me pozabili. govorimo o pregledni konferenci pogodbenic pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. To bi naj bilo maja 2015 v New Yorku. Škoda je in žalostno je, da se po 17 letih še vedno pogovarjamo o NPT. Tako pa, če je jedrsko orožje se zdi tako pomembno, da brez tega ne moremo. Zelo veliko držav sedaj skuša zagotoviti si jedrsko orožje v obrambne namene. Mislim, da smo sedaj na točki, ko bi jedrsko orožje morali popolnoma odstraniti z obliča zemlje. To je velikanska grožnja za človeštvo. Vendar pa seveda nimamo dovolj moči. Tisti, ki sprejemajo odločitve, bodo še naprej sprejemali odločitve v korist jedrskega orožja. Hvala lepa, to je bil zadnji govornik, sedaj pa gospa Mogherini, visoka predstavnica. Začela bom s pripombo enega zadnjih govornikov, ki je bila zelo jasna in je denata. Zaščititi moramo NPT, okrepiti pogodbo, zagotoviti več podpisnikov, in to moramo podpreti vsebinsko in formalno. To je ključno sporočilo Evropske unije, kar se tiče pregledne konference o MPT. Kot je nekdo drug dejal in se navezoval na referenco, ki jo delim tudi sama, nekateri poslanci se bodo s tem tudi strinjali, da se zdi očitno večini evropejcev, da se o tem sploh ne bi smeli pogovarjati. Vendar pa, še vedno mislim, da je pot pred nami na globalni ravni dolga. Jasno je, da je potrebno prehoditi še dolgo pot, kar se tiče neširjenja jedrskega orožja in kar se tiče pogajanj z Iranom, to bo potem imelo vpliv verjetno tudi na konferenco. Upam, da bomo do takrat dosegli znaten pozitiven razvoj dogodkov in zagotovim vam lahko, da bom odigrala osebno kar se da pomembno vlogo. Predana sem temu postopku, da bodo ti pogovori kar se da dobri. To je zgodovinski trenutek. Steber neširjenja je tako pomemben, vsaj tako pomemben kot steber razoroževanja eden krepi drugega, kar se tiče ciklusa verodostojnosti in zato moramo podpreti oba stebra pogodbe. Naj omenim dvoje, to bi izpostavila iz razprave. Seveda, vprašanje resolucije je popolnoma v vaših rokah, ne v mojih. Ta razprava pa je nekaj, kar bo spodbuda za me in želimo hraniti ta kanal, kot ste omenili, prek odborov tukaj, kar se tiče priprave na konferenco. Prvič zato, ker mora Evropski parlament jasno povedati svoje mnenje. Po drugi strani pa mislim, da je tudi pomembno, da ohranimo komunikacijo s civilno družbo, z javnim mnenjem in z nacionalnimi parlamenti. Resnično mislim, da je to ena od zadev, ki zelo vpliva na našo varnost in na varnost naših državljanov. Včasih imamo lažen vtis, da je pogodba o neširjenju jedrskega orožja nekaj, kar predstavlja naivno razmišljanje pozitivnih ljudi po svetu. Ne, to je povezano z našo varnostjo in o tem govorimo. In še zadnja stvar, ki bi jo rada omenila, Ravno zaradi varnostnih grožen in napetosti, ki se povečujejo okrog nas, moramo tukaj doseči napredek pri izvedbi, pri razoroževanju, pri korakih, ki smo jih začeli v zadnjih desetletjih, v zadnjih letih. Nekdo je omenil Obamovo doktrino, praški govor je bil pomemben, je dal zagon in mislim, da napetosti, s katerimi se soočamo globalno gledano, ne samo v Evropi, moramo razelektriti. In to je seveda povezano z MPT in s povezanimi pogodbami. Potrebno je povečati našo varnost, se odreči elementom nevarnosti naj vam zagotovim osebno predanost temu. Seveda bom skušala storiti vse, da bo glas Evropske unije ne samo enoten, temveč tudi odločen na New Yorkski konferenci. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Mogherini. Hvala lepa tudi za to, da ste zelo dolgo ostali z nami. To je bil pravi maraton. Imeli smo kar nekaj razprav, tudi slišali smo nekaj neprijetnih besed. Vse to bomo seveda